Prva točka na dnevnem redu je skupna razprava o finančnih instrumentih. In sicer je pred nami kar nekaj poročil. Imamo priporočilo za drugo branje gospoda Gorensa, gre za instrument za financiranje razvojnega sodelovanja. Potem je priporočilo za drugo branje poročilo gospe Lohwiller in Kinga Gall, to je instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu. Tretji je priporočilo za drugo obravnavo gospoda Mičela, to je instrument za financiranje razvojnega sodelovanja. In potem je pred nami še priporočilo za drugo obravnavo gospoda Šolca, oblikovanje instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami. Najprej bodo dobili besedo vsi poročevalci. In kot prvi dobi besedo gospod Görens za štiri minute. Le projet de règlement instituant un programme de osnutek eh, ured, eh, ureditve na področju eh, banan sedaj vstopa v drugo obravnavo. Pri prvi obravnavi smo se vzemali za čim več ukrepov v prid AKP državam, izvajalkam banan, katerih položaj se lahko poslabša zaradi sprejetja sporazuma v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Eh, da bi eh, in sicer se nanaša to na carine v zvezi z bananami. In eh, kot predvideva ta sporazum, bo šlo, bo šlo za, upa, za zmanjšanje cene na 114 ton. In tako bodo te države še vedno eh, lahko eh, eh, uživale boljši položaj zaradi sporazuma. Po uveljavitvi trgovinskega sporazuma pa so se začele pogajati z Evropsko unijo za spremljajoče ukrepe v zvezi z bananami, tako imenovane ukrepe BAM. Prišlo je do naslednjih izboljšav glede na začetno besedilo, poudarek na odpravo revščine in eh, izboljšanje pogojev eh, glede predvidenih ukrepov, da majhni kmetovalci in majhna podjetja eh, predstavljajo glavne upravičence do teh ukrepov. Tretjič, da eh, ta ureditev tudi upošteva okolje, zdravje in delovne standarde. Četrtič, uvedba transparentnih kriterijev in ne nazadnje sporazum za začasno oceno, ki jo bo potrebno izvesti 18 mesecev po izteku programa. Dodajmo k temu, da parlament, da sta parlament in svet prišla do soglasja glede spremljajočih ukrepov za leti 2010 in 2011. In to je v veliki meri v skladu s pričakovanji državi, držav AKP. Eh, edino sporno vprašanje se nanaša na eh, vertikalno, eh, na vertikalno ureditev in sicer gre za člen 276 pogodbe, ki je naša podlaga pri naših zahtevah. Evropski parlament želi imeti svojo besedo pri strateških sklepih, ki jih sprejemamo sprejema komisija na zunanjem področju. Do sedaj je eh, svet ni želel dati parlamentu ulogo, ki mu pripada na tem področju nadzora nad eh, finančnimi instrumenti. Eh, močno želim povdariti, da nismo za to, da se zdi da eh, bomo videti kot nekdo, ki nekaj preprečuje, eh, moramo pa delovati na dnevni eh, osnovi. Zato vabim kolege, da zadržijo, ohranijo stališče iz prve obravnave in da glasujejo za besedilo, ki vam ga sedaj tu. Hvala lepa. Sedaj dobi besedo naslednja poročevalka, gospa Lohbiler, prav tako za štiri minute. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zagotavljanje človekovih pravic in pa razvoj demokratičnih struktur ter boj proti korupciji so osrednje zahteve tistih, ki so šli v Tuniziji, v Jemno in v Egiptu na ulice v miru in v upanju, da bodo tako dosegli spremembe. Tako da bodo tudi ljudje v arabskem svetu in v Magrebu lahko izrazili svojo pravico do združevanja, do. Eh, udeležbe v družbi, do demokracije in do demokratičnih volitev. Naš eh, eh, instrument za financiranje za človekove pravice in za demokracijo podpira ravno te zahteve. Ta instrument pa je lahko agiral v omenjenih državah zelo na omajen način, kajti v teh državah je bilo tako, da so tiste, ki so imeli drugačno mnenje, preganjali. Zelo pozdravljam, da je komisija, kot smo slišali včeraj v delovni skupini, komisija izdelala podrobne načrte, da bi finančni instrument uporabljali tako, da bo do ti instrumenti omogočali kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne projekte, ki bodo podpirali proces demokratizacije, kot ga doživljamo na primer v Tuniziji. Dobro bi bilo, da bo iz tega lahko v prihodne razvili model, ki bi ga uporabljali, če bi tudi v drugih državah prišlo do takšnih temeljitih sprememb. Zelo upam, da bo komisija prevzela tisto, kar bodo povedali eh, člani delegacije Evropskega parlamenta v Tunizijo, naprimer eh, spremembo oziroma reformo pravosodja. Instrument je strukturiran tako, da podpira v različnih družbenih strukturah, ki delajo na izboljšanju položaja človekovih pravic. To so lahko nevladne organizacije, to so lahko mednarodne inštitucije za boj za človekove pravice ali pa so to lahko posamezniki. Kaj ti tisti, ki se bori za človekove pravice, potrebujajo našo podporo. To je nasplošno dobra struktura, kaj ti pod določenimi okoliščinami omogoča ukrepati, ne da bi pridobili dovoljenje vsakokratne vlade. To ni umešavanje v notranje zadeve, kaj ti Tukaj gre za to, da bi ljudi zaščitili pred nasiljem države do posameznih državljanov in do ljudstva. Samo po sebi umevno je, da moramo posamične projekte preverjati in nenehno je treba kritično preverjati delovanje tega finančnega instrumenta. To je razmeroma mlad finančni instrument in nima smisla, da bi sedaj izdelali obravnavo, ki ne bi veliko povedala. Pomembno je, da dobro pripravimo obsežna ocenjevanja. Cilj je, da bi okrepili učinek tega instrumenta. Pomembni so poudarki in pa delovne metode. Potrebna je komplementarnost med vsemi finančnimi instrumenti. To je bistveno načelo tudi tega instrumenta za financiranje. Kajti v praksi vedno znova ugotavljamo, da s tem razmeroma majhnim finančnim instrumentom lahko financiramo projekte, ki eh, so vezani na geografske projekte. In eh, to je še vprašanje dialoga o človekovih pravicah. Zato nikakor ne smemo privoliti v nižanje tega majhnega instrumenta in zagotoviti moramo, da ne bomo na zadnje dobili financiranja, ki ni ustrezno. In na koncu še nekaj besed o delegiranih aktih. Do sedaj o delegiranih aktih uh, nismo dobili konsenza. Na številnih političnih področjih, kot sta naprimer okolje in promet, ni spora o tem, o uh, delegiranih aktih. Uh, So pa ti zelo sporni v zonanji politiki. Zlasti po Lizbonski pogodbi pa je postalo zelo pomembno, da lahko parlament izvaja svojo pravico soodločanja na ravni strateške usmeritve instrumentov za financiranje tudi na področju zonanje politike. Hvala. Hvala lepa, gospa Lohpiler. Sedaj pa dobi besedo gospa Gal, prav tako za štiri minute. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča spoštovani gospod komisar, spoštovani poslanci. Kar je povedala eh, gospa Lohbiller, moja soporočevalka, ima veliko težo zlasti, če pomislimo, da so sedanje mednarodne razmere zelo napete. Raz, včeraj smo razpravljali o Egiptu in Tuniziji in eh, to kaže na to, da eh, ni vseeno, koliko pozornosti namenimo, namenimo eh, tem finančnim instrumentom. Pogledati moramo tudi na njihov lokalni učinek. In eh, to je tudi en od glavnih razlogov, zakaj eh, želi imeti ta parlament eh, možnost polne parlamentarne, polnega parlamentarnega nadzora. In gre za vsebinska vprašanja in tako tu vidimo, da gre za ključno, eh, ključen pomen ustreznega delovanja. In sedaj pri drugi obravnavi obravnavamo drugo eh, plat in sicer demokratično ureditev delovanja tega parlamenta. Zato je potrebno o tem razpravljati na institucionalni ravni, zato govorimo o finančnih instrumentih. In eh, zdi pa se, da je to sedaj postala postalo prizorišče eh, soočanja med obema institucijama. Želimo v polni meri izkoristiti in uporabljati eh, te naše pravice, te naše pristojnosti, kaj ti govorimo o delegiranih aktih, ki bodo prvi jasen znak, eh, da se je vloga tega parlamenta po 1. decembru okrepila. V postopku usklajevanja v tem parlamentu se bomo borili za polno priznanje teh pravic do parlamentarnega nadzora in skupaj s eh, kolegi bomo razpravljali tudi o finančnem instrumentu za človekove pravice, kajti to spodbuja vladavino pravo, zaščiti demokracijo in to je celotni namen tega inštrumenta. Želimo tudi pomagati otrokom in ženskam, eh, da imajo pravice eh, v tem boju proti mučenju, proti maltretiranju. Želimo se boriti proti smrtni kazni za človekove pravice, zato da bi se lahko nadaljevalo s tem eh, bistvenim delom pa tudi upravičenci, ki so naprimer organizacije civilne družbe, ki se borijo in soočajo z zelo težkimi situacijami v posameznih državah. In to je vse tisto, kar kaže na to, da moramo kot parlament imeti polno besedo pri ustvarjanju strateških programov in In eh, ko oblikujemo bodoče programe, moramo eh, o tem razmišljati. Zavedati se moramo, da bi lahko sprejeli še pomembnejše korake. In ko smo zadnjič govorili o eh, sedemletnem okvirnem finančnem načrtu, Eh, sedaj eh, pa tudi pred sprejetjem pogodbe, eh, Lizbonske pogodbe, smo želeli delovati v tem duhu in svet mora prepoznati to nujnost v postopku sprave. Hvala. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Šolc, tudi poročevalec, tudi za štiri minute. Gospa predsedujoča, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Instrument za financiranje za sodelovanje z industrijskimi državami je bil v tem obdobju zelo spremenjen. Do, skupaj želimo izdati 480 milijonov evrov za Erasmus Mundus, za zaščito okolja, kulturo, za obnovljive vire energije in za eh, dvostranske trgovinske odnose. Posebej bi morali pri tem upoštevati male in srednje velike podjetja. Novo je, da bomo sedaj financirali v državah v razvoju takšne projekte, ki sedaj ne sodijo pod ukrepe razvojne, uradne, raz, uradne razvojne pomoči. Sem sodi naprimer izmenjava študentov, pošiljali bomo naše študente v Latinsko Ameriko, Afriko in tako naprej. Ta hip raste odgovornost Evropske unije za oblikovanje sodelovanja z raztočimi gospodarstvi in pa za omogočanje lastnega razvoja. Sedaj smo spremenili to uredbo in odprli smo si možnosti in natačno smo poimenovali izzive. Jasno se bo sedaj določilo, kdo pod kakšnimi pogoji lahko prejme finančno pomoč. Novo tega instrumenta je tudi to, da je sedaj predpisano pri eh, razdeljevanju sredstev, da tiste partnerske države, ki ne izpolnjujejo pogojev, naprimer eh, znižanje eh, emisij CO2 -ja ali pa spoštovanje človekovih pravic, ne bodo dobili sredstev. Prav tako je pomembno tudi to, da te države spoštujajo eh, pravno državo in pa človekove prvice. Sedaj vstopamo v drugo obravnavo in zato naj povdarim, da se mi zdi nujno in neobhodno, da poskrbimo pri zagotavljanju finančnih sredstev za to, da Pri tem uveljavljamo tudi bistvena načela Evropske unije. Pri podpori držav v razvoju bo šlo, tu, bomo pazili tudi na koherentnost politik. Te morajo biti v skladu za ukrepi krize živil. V prvi obravnavi smo večinsko določili, da bomo državo v zadostni meri financirali. Sedaj gremo v drugo obravnavo in hitro se bomo določi, odločili o tem finančnem instrumentu. Pri ICA e Plus smo e, izpogajali kompromis med vsemi tremi inštitucijami, zato da bi se prilagodili prihodnim izzivom. Našim željem je e, plenarno zasedanje v večini ugodilo. Še vedno pa je odprto, kako bomo v prihodnje obravnavali vprašanje delitve pooblastil. To je še vedno vprašanje gre za vprašanje demokracije v smislu tako imenovanih delegiranih aktov. Evropski parlament, komisija in svet imajo različna stališča v zvezi z njimi in pred njih tudi ustrajajo. Zakaj pred tem gre? Želimo izpolniti to, kar je naša obveznost do voljivcev. Želimo preverjati, ali je večletno strateško načrtovanje Evropske komisije in pa izvajanje naše uredbe takšno, da smo lahko zadovoljni. V preteklosti uh, je dosti krat prihajalo do napak. Iz Lizbonske pogodbe pa izhaja naša a, eh, zahteva tudi do veta. predsedniki posla, eh, eh, političnih skupin in pa predsedniki odborov se strinjajo, da se bomo borili za izvajanje te naše demokratične pravice. Do sedanje vedenje kaže, da tega načela demokratičnosti še vedno ne moremo izvajati. In zato danes energično zagovarjamo pravico do nadzora, ker se bo morala komisija v prihodnje ravnati po tem, kar je zapisano v zakonodaji, ne pa po svojih lasnih željah. Hvala lepa, gospod Šolc. Gospoda Gaja Mičela, naslednjega poročevalca, še ni v dvorani, zato bomo kar nadaljevali za komisijo. Z nami je gospod komisar Dehoht, ki mu predajam besede. Zvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanke in poslanci. Eh, tu eh, nadomeščam Andreasa Pibarhsa, eh, ki je v tujini zaradi obveznosti v zvezi z drugo obravnavo, ki se nanaša na finančne instrumente za zunanje zadeve. Najprej se zahvaljujem poročevalcem. Eh, gospe Galen Rohbli, eh, Barbari Rohbihler, eh, gospodu Mičelu, gospodu Šolcu in Charlesu Geransu. Odlično smo sodelovali na tem dosjeju in poleg delegiranih aktov gre tudi za vsebino ki se nanaša na delovanje te, treh institucij potem medinstitucionalni odnosi v novem okolju, nove pogodbe. Znašli smo se na eh, težkem operativnem križišču, ki jih partneri ne razumejo, kaj ti delegirani akti so notranja zadeva Evropske unije. Čeprav kot uh, Eh, tisti, ki je odgovoren za trgovino, eh, nisem zadolžen eh, za politike na tem področju in tisto, kar je relevantno za akterje. Po zadnjem oktobru Eh, je prišlo do nadaljevanja dela na tem področju, potem eh, tako imenovani delegirani akti, ki naj bi veljali pri sprejemanju strateških eh, dokumentov in letnih programov. Po prvi obravnavi pa je svet te predloge sprememb v zvezi z delegiranimi akti zavrnil. Pomembno je, da k malu dosežemo soglasje, zlasti kar zadeva eh, ICF plus in spremljajoče ukrepe za banane, sicer komisija ne bo mogla izvajati relevantnega proračunu, kar pa je najpomembnejše. Eh, vsi smo si edini, da gre za inštrument, ki naj spodbuja interese v industriji industrializiranih državov, nekatere so eh, ključni strateški partnerji in ki ne bodo čakali na nas, da bomo upravno pripravljeni. Potrebno je zapolniti vrzeli, eh, tako glede energetskega sodelovanja, poslovne podpore in podobno. Kar zadeva spremljajoče ukrepe v zvezi z bananami, lahko samo povdarim, da eh, so Eh, tesno povezani z ženevskim sporazumom, ki je pomenil zaključek eh, enega najdaljših sporov, 20-letnega spora med eh, GATOM in STO. Gre za podporo desetim državam izvoznicam AKP pri krčenju njihovih marš kot rezultat ženevskega sporazuma bistvenega pomena je, da ohranimo verodostojnost Evropske unije kot s tem, da, eh, da spoštujemo svoje zaveze zlasti, eh, zlasti eh, do teh proizvajalk banan. Nekaj. Nekatere države imajo velike težave, zlasti tiste, ki so odvisne od prihodka, od izvoza samo nekaj proizvodov razumem skrb parlamenta, da želijo biti eh, vključeni tudi v eh, same te dokumente. Komisija želi, da se ukrepi eh, parlamentarni nadzor nad različnimi kompromisnimi rešitvami, vendar pa to ni šlo skozi niti v parlamentu, niti v svetu. In oktobra meseca lani se je že iskalo konkretne rešitve, In eh, pri prvi obravnavi v parlamenti na eni strani, sedaj pa je to že predmet druge obravnave, da bi dosegli te cilje. Potem so še druge zamude, ki se nanašajo na eh, proračunsko eh, področje in druga področja. Medtem se je spremenil sistem komitologije, In eh, Evropska unija ima sedaj okrepljene vlogo in lahko svoji zonani, svoji politiki eh, sledi eh, bolj dosledno. Hvala za pozornost in veselim se že razprave. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa dobijo besedo poslance v imenu političnih skupin. In kot prvi bo za Evropsko ljudsko stranko spregovoril gospod Ponga. Izvolite. Madame la présidente. Madame la... Hvala, gospa predsedujoča. Dragi kolegi, Evropski parlament bo danes drugič govoril o spreminjaju instrumenta za eh, raz, eh, eh, instrumentu razvojnega sodelovanja in eh, potem tudi eh, o spremljajočih ukrepih za banane. Vse to eh, pa je povezano tudi z preferenčnim obravnavanjem eh, in to še iz eh, leta 2009. Evropska unija se je takrat zavezala, da bo pomagala tem proizvajalkom in zato, da bi se lahko soočile z novo konkurenco. Pri prvi obravnavi smo zahtevali, da se da se obravnava to vprašanje tako eh, vsebinsko kot z vidika eh, formulacije. Eh, vendar pa se svet ni strinjal, da se to nanaša tudi na večletni okvirni program, in eh, kar bi omogočilo, da se lahko izvaja Lizbonska pogodba. Eh, v tem vidimo eh, močano, močno politično sporočilo. Potrebno bi bilo čimpreje skušati deblokirati 110 milijonov evrov v ta namen. Vse to je predvideno v Lizbonski eh, pogodbi, kar zadeva eh, tega, eh, teh pristojnosti. Svet, svet more prevzeti svoje odgovornosti, saj je parlament to že storil. Hvala lepa, gospod Ponga. Vprašanje, zdi se, da imamo vprašanje za modrim kartonom. Um, I wonder, um, has it occurred to the speaker? Ne vem, ali je govornik opazil, da evropski davkoplačevalci, zlasti britanski, bi morda želeli, da bi zamrznili teh 190 milijonov evrov. In sicer zavedno, ali ste kdaj na to pomislili, morda gospod? Um Imate 30 eh, sekund, odgovorite na vprašanje, izvolite. Hvala za vaše vprašanje, gospod. Samo to bi rekel, obstajajo mednarodni sporazumi, po katerih se mora Evropska unija zavezati v svojih odnosih eh, z državami AKP. To je pač eno sporazumov, ki eh, so najvaznejši za Evropsko unijo in teh 190 eh, milijonov nikoli nisem pomislil na to, da bi bili lahko zamrzeni. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo za govornike v imenu političnih skupin. Sedaj dobi besedo uh, v imenu socialistov in demokratov gospod e, Tirolja. Izvolite. Ja, e, e, ne slišimo govornika. Ja, Hvala, gospa predsedujoča soglasno stališče našega parlamenta kaže na to, v kolikšni meri so pomembne te vprašanje pristojnosti, ker gre za spremljajoče eh, ukrepe za banane, pa je to nekaj, kar je lahko tudi nerodno glede na naše partnerje. Eno leto potem, ko, smo, ko je prišlo do nadomestilo strani eh, komisije, pa sredstva še vedno niso deblokirana. In eh, zato želim eh, še enkrat reči danes. Ravno zato, ker želimo še bolj povezati vse naše zahteve, eh, da je potrebno, da parlament ima svojo besedo glede splošne usmeritve na področju zonanje pomoči Evropske unije. Nočemo pasti v past, kajti potrebno je zagotavljati prepoznavnost delovanja Evropske unije. To je bistvo tudi pogodbe. Hvala. Hvala lepa. Gospod Lambsdorff eh, in gospa Brandner nista z nami, zato pa dobi besedo sedaj eh, v imenu Evropske konzervativce in reformivce. Gospod Deva, za eno minuto izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo ste prijazni, da lahko hitreje spregovorim. Ta tema ima tehnične vidike, ima pa tudi človeške vidike, naprimer revščino. V tej skupni razpravi najprej bi rad povedal svetu, da je ta parlament eh, zato tu, da spremlja in da eh, pregledno in jasno spremlja način, kako trošimo denar naših davkoplačevalcev za mednarodni razvoj. Če svet tega ne more priznati in če ne more priznati, da morajo iti delegirani akti v parlamentarne notranje postopke, tako da bomo dobili pravico do pregleda, potem kaj sploh delamo tukaj, gospa predsedojoča? Če ne smemo biti odgovorni našim voljivcem, našim voljivnim eh, okrožjem in pa našim davkoplačevalcem glede denarja, ki nam ga dajo v dobri veri, da ga bo komisija trošila oziroma izdajala za mednarodni razvoj. In drugič, kar, še, kar se tiče banan. Tudi to moramo upoštevati. Imamo eh, proste trgovinske sporazume. In kar moramo sedaj storiti je to, da moramo kompenzirati eh, države proizvajalke banan zaradi izgubljenih eh, sredstev. Govornik je bil prekinjen, pravi eh, predsedojoča, sedaj nadaljujemo z govorniki. Besedo sedaj dobi v imenu skupine EFT gospod Earl of Dartmouth obstaja opravičen, opravičilo za, oziroma opravičilo za vsak instrument financiranja, o katerih danes govorimo. To, da če, po, če si pogledamo cilj teh instrumentov, je to ta, da bi podpirali zunanjo politično agendo Evropske komisije. Komisar je to zelo jasno povedal in sicer zelo jasno in eh, natančno. Sedaj pa vsi vemo, kdo bo plačeval za to. Davkoplačevalci, ki že tako živijo pod velikimi pritiski. In seveda bodo, eh, ve, bodo največje delež morali prevzeti Britanci. Kajti ne glede na prizadevanje mojih kolegov včeraj in pa danes zjutraj, se še vedno ne ve, odkot ta denar. Komisija ravna neodgovorno z denarjem drugih ljudi in zato ne bomo podprli nobenega od teh predlogov. Hvala lepa. Imamo vprašanje gospoda Leifrida, eh, torej vlagamo odri kartonček. Izvolite, gospod Leifrid, 30 sekund imate na voljo. Eh, v, vašem, v vaših govorih sem opazil, da poskušate vedno uh, omenjati britanske davkoplačevalce. Uh, ali sebe razumete samo kot predstavnika majhne skupine v Veliki Britaniji ali pa se morda čutite vsaj do neke mere tudi kot predstavnik Evropske unije? Prosim, za odgovor imate 30 sekund. Smem odgovoriti? Omenil sem evropske davkoplačevalce in britanske davkoplačevalce v svojem govoru. Toda izvolili so me Britanci in ne ljudje kjerkoli drugod v Evropski uniji. Zato razumem svojo poglavitno odgovornost kot predstavnika britanskih davkoplačevalcev. Seveda pa eh, so v mojem srcu tudi davkoplačevalci Evropske unije, ki prispevajo svoj denar. Ne, samo, ne mislim samo na tiste v Avstriji, kajte denar teh davkoplačevalcev se troši. A, eh, in se meče skozi okno in to ne po pravici. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Brantner, ki bo spregovoril v imenu zelenih za dve minute. Izvolite. Uh, gospa Brantner, oprostite. Spoštovana gospa predsedojoča, dovolite, da omenim nekaj točk. Najprej bi rada omenila prožnost instrumentov za financiranje na zunanjem področju. V zadnjih nekaj tednih in mesecih smo videli, da so se zgodile številne eh, katastrofe, ki jih nismo mogli napovedati vnaprej. Potem pa nam ni ostalo veliko denarja, pred nami pa je še nekaj let. Tu pa je en instrument, ki je prožen in to je instrument za financiranje stabilnosti. Uporablja pa se za druge namene, kot za tiste, za katere je bil ustanovljen. Torej, strinjam se, da potrebujemo več prožnosti v instrumentih zonalne politike. Mislim pa, da moramo povdariti, da to lahko zagotovimo samo, če gre to z roko v roki z demokratičnim nadzorom. Zato se bojimo že dolgo in moramo dati signal, da morajo biti instrumenti za financiranje v prihodnosti bolj prožni, da pa mora iti to nujno z roko v roki z demokratičnim nadzorom z naše strani. Poleg tega moramo uh, oblikovati tudi naše delo. Združeni narodi so včeraj povezali eh, razvoj in konflikte. In tiste države, ki so zapletene v konflikte, imajo seveda največ možnosti, največ eh, težav pri tem, ko lezajo ven iz revščine in temu se moramo prilagoditi. V nekaterih teh krkih držav imamo tudi naše misije, ki pa pogosto ne sodelujejo. In eh, razmisliti moramo, kaj bi bil dober način, kako bi povezovali naše finančne instrumente in pa naše misije. Dogodki v Severni Afriki so pomagali, kako pomembno je podpirati človekove pravice in pa demokracijo in pa eh, enake možnosti. Temu se moramo bolj posvečati v prihodnje, ko bomo oblikovali naše strategije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Brandner. Sedaj pa za neodvisne poslance, najprej gospod Griffin, ki pa ga ne vidimo v dvorani, zato bomo nadaljevali s nadaljnimi govorniki in kot prvi bo dobil besedo gospod Brok za minuto in pol. Izvolite. Gospa predsedojoča, gospod komisar, spoštovane gospe in gospodje. Mislim, da bi morali jasno povedati, da nam je zelo pomembno, da razlikujemo med zakonodajnimi in eh, izvršnimi nalogami. Parlament se ne ukvarja z izvajanjem, z izvedbo projektov. Po drugi strani pa ne moramo dati blanko očeka zakonodaji in pa izvajanju, kajti vse mora potekati v skladu z voljo in duhom zakonodajalca. In zato Imamo sedaj možnost za delegiranimi akti, da sklepe umaknemo, če imamo občutek, da izvajanje zakonodaje ne poteka v duhu zakonodajalca. Ne glede na to, kakšni, kakšna bodo pravila, ki bodo te oblikovala. Mi imamo sicer v mislih eh, delegirane akte, ampak svet in komisija morata nujno najti razumno rešitev. Eksekutiva mora opravljati svoje, eh, demokratični razvoj pa svoje. Parlament je pred kratkim uveljavil ta instrument eh, za podporo demokracije in pa človek, človekovih pravic, kajti s tem instrumentom podpiramo demokratične sile po svetu. Sedaj pa ugotavljamo, da v nasprotju za voljo zakonodajalca komisija ne uporablja tega instrumenta v tem duhu. Ampak eh, sedaj smo priča dogodkom v Severni Afriki in tega instrumenta ne uporabljamo na pravilni način. In zato moramo pravila spremeniti in zato se bomo borili. Hvala lepa, gospod Brok. Gospa Gomez dobi besedo za eno minuto. Izvolite. Mubarak mora stran. To je bojni krip, krik egipčanskih demonstrantov. Pa tudi v Tuniziji ni bilo drugače. Državljani so se podali na ulice zato, da bi se osvobodili desetletji represije. Zahtevajo univerzalne človekove pravice. Pred očmi smo imeli stabilnost, v resnici pa smo podpirali diktatorje. Evropska unija ima na voljo finančne instrumente, ki jih mora uporabljati za to, da bo podprla borce za človekove pravice, svobodne volitve in demokracijo. In zato moramo okrepiti te instrumente financiranja. Ti morajo postati prožni, tako da, bodo, da jih bomo lahko uporabljali za eh, nenapovedane dogodke oziroma za dogodke, ki jih nismo mogli vnaprej predvideti in kombinirati jih moramo za geografskimi ukrepi. Seveda pa moramo imeti možnost za demokratični razvoj. Hvala lepa, eh, gospod Migalski. Čonca, panie komisarzu, szanowni państwo, ma... Gospa predsedojoča, gospod komisar, gospa Gomeš ima prav, gospa Lohbiler ima prav. Tudi sam bi rekel, da bi morali mi dogodke v Tuniziji in v Egiptu podpreti in zato bi morali uporabljati instrumente, o katerih danes govorimo. Ti nam omogočajo našo udeležbo. Zlasti pa imamo v mislih finančni instrument za človekove pravice in demokracijo. Prepričan sem, da bi morali to povdariti in omogočiti, kajti pravice so univerzalne, pravica do življenja v demokraciji, pravica, da živimo v državi, ki spoštuje človekove pravice. Vse to je naravno. Kar je pomembno, je to, da drugi instrument omogoča pomoč. In sicer na način, eh, ki je neodvisen od tega, ali vlada v zadevni državi to dovoli ali ne. Našo pomoč potrebujajo države vzhodnega partnerstva, eh, Belorusija in tako naprej. In mislim, da bi morali se boriti za pravice tudi v tem delu sveta. Hvala lepa. Sedaj pa gospod eh, Tavares. Hvala lepa. Govorimo o instrumentih za financiranje. Vsi instrumenti, ki so jih poročevalci predstavili, vsebujajo konkretne ukrepe, ki lahko izboljšajo življenje milijonov ljudi. Svet pa se boji oziroma ne želi omogočiti soodločanja pri teh instrumentih. In Kar se dogaja je to, da parlament enostavno ni vključen v so odločanje in to ni pravično. Tega se ne da upravičiti. To je enostavno žalostno. Če si pogledamo eh, član, eh, člen 290 o delegiranih aktih, kajti tam je povsem jasno zapisano, kako je potrebno ravnati želimo uporabiti te finančne instrumente, naprimer za begunska taborišča, za ukrepe eh, finančne pomoči. Če bo svet eh, še naprej proti, potem ti instrumenti ne bodo mogli pomagati ljudem in ne bodo mogli eh, doživeti razvoja. Hvala lepa, gospod Stojanov. Hvala, gospod predsedujoča podpiram predloge parlamenta. Parlament mora uveljaviti svoje eh, pravice, svoje pristojnosti po pogodbi. Moramo tudi razširiti svoj nadzor, ne le v okviru delegiranih aktov, o katerih govorimo, potrebujemo tudi a posteriori nadzora, spričo tega, da se v programe inicira milijarde evrov. Pogosto pa gre to potem v žepe diktatorjev. V, eh, v njihovih državah pa je na milijone revnih ljudi. Lahko tudi rečemo, da uporabljamo ta sredstva Evropske unije, zato da omogočamo diktatorjem, da živijo v luksuzi in eh, na, na nek način pravzaprav škodimo sami sebi. Potrebujemo oster nadzor nad temi sredstvi. Gospa Matera, minuta in pa vprašanje. Kolegi. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, še enkrat naj bi uveljavili svojo vlogo v Evropski uniji in zunaj nje. Zaščita človekovih pravic in temeljnih svoboščin je v skladu z deklaracijo o univerzalnih pravicah iz leta 1948 in to je tudi v skladu z našo eh, listino o temeljnih pravicah. To je del naše eh, socialne in zunanje politike. Eh, uredba iz leta 2006 eh, za inštrument za financiranje eh, demokracije in človekovih pravic mora predstavljati fleksibilen, konkreten in učinkovit inštrument ki se lahko prilagaja posebnim primerom. E, z temi strategijami zunanjega sodelovanja in pravim izvajanjem teh finančnih inštrumentov, e, ki bo zagotovila večjo učinkovitost in prepoznavnost našega delovanja v pri, eh, svetu, ne more eh, pozabiti na nadzor Evropskega parlamenta in zaradi tega pre, podpiram eh, tiste amandmaje, ki eh, podpirajo razvoj Evrope, ki stalno raste. Ähm. Hvala lepa. Gospa Matera, za vas imamo vprašanje na modrem kartončku gospoda Migalskega. To sprejmete? Prosim, gospod Migalski, imate minuto in pol zapytać, czy pani Matera jest... Najlepsze chwała, że sam upraszać gospo Matero, ale lahko, ale bo EPP pripravljena e, zagotoviti posebno podporo za demokracijo in človekove pravice na vzhodu, na vzhodu Evropske unije, e, v e, Belorusiji in drugih državah v okviru vzhodnega partnerstva. Absolutno ja. Moja politična skupina, ljudska stranka, se vsak dan bori za eh, človekove pravice po vsem svetu. In mislim, da prispevki kolegic, eh, ki so v tem parlamentu že veliko dlje kot jaz, dejansko podpirajo politiko tega parlamenta. Naj še enkrat povdarim, da, sa, da smo v Evropski ljudski stranki prepričani Evropi evropejci in da verjamemo v vlogo tega parlamenta v svetu. Hvala lepa. Nadaljujemo sa seznamom govornikom. Gospod Havit ima besedo za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa. Tudi sam bi rad podprl to, ko so rekli govorniki pred mano, eh, glede eh, inštrumenta za parlamentarni nadzor. Še posebej nas eh, zahvalim komisiji za strukturirano sodelovanje, ki je potekalo v ustreznem duhu in upam, da se bo tako tudi nadaljevalo. E, obstaja ogromno dobrih e, kakovostnih programov, ki niso dovolj izvajani po svetu in ustvarjanje službe za zunanje delovanje nam verjetno pri temu lahko pripomore. Nekateri programi e, trenutno jih pripravljajo ustrezno okvalificirani um, pravniki vendarle niso najbolj primerni. Glede na to, kar se dogaja v arabskem svetu in uh, v Egiptu, lahko pričakujemo, uh, da bomo k malu uh, eh, dobili pozive za financiranje. Uh, insistiramo na fiksnem odstotku, potrebujemo pa vendarle več denarja. Ne smemo se eh, vrniti na stara pota. To uredbo je treba sprejeti zdaj, ki je potrebna bolj kot kadarkoli prej. Hvala lepa. Gospodeva vam eh, postavlja vprašanje. Modre kartonče, ki sprejmete? Da, izvolite, gospodeva. Govornika ne slišimo. Uh, ja, vprašanje imam. Eh, zelo uh, spoštujem uh, delo in poznavanje človekovih pravic gospoda Hojta, ampak moje vprašanje je naslednje. Kako lahko verjamemo uh, v enakopravnost, poštenost in pravičnost, ki so uh, v Evropi uh, globoko tradicionalno ukorenjene in spoštujemo druge kulture, uh, vere in prepričanja? Kako kako naj to naredimo, ne da bi nas videli, da uh, podpiramo neokolonializem. Eh, Najlepši hvala, 30 sekund imate za odgovor, gospod Howard. 30 sekund, to je pa res težko. Ampak Vsi v tej dvorani morajo vedeti, da je svoboda eh, vere in misli temeljna človekove pravica za vse narode, za vse vere, za vse države in za vse ljudi. Hvala lepa. Gospod Mölcer dobi besedo za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Razvojna pomoč je vedno draga, pogosto tudi neučinkovita, včasih pa celo škoduje. Kaj ti pogosto prezre specifične probleme v zadevni državi. Pomankuje koordinacije in trajnosti. Če instrument za človekove pravice in demokracijo kaj spremeni, pravzaprav uh, o tem dvomim. Če, si, če dajemo majhnim predelovalcem v Afriki denar, potem mečemo skozi okno milijarde kajti subvencija ni dober, dobra rešitev. Hkrati pa eh, podpiramo koncerne v Evropski uniji. Kitajska si odpira nove trge v Afriki sa svojo pomočjo in ta pomoč je v konkurenci za našo. O tem bi morali razmisliti. Poleg tega je pomembno tudi to, da je treba upoštevati tudi problematiko eh, vračanja beguncev. Mislim, da bi morali biti instrumenti za financiranje odvisni tudi od politike vračanja beguncev. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Ta parlament zahteva to, kar zahteva vsak drug parlament in sicer nadzor nad politikami. Mi moramo delovati kot zgled in Lizbonska pogodba je v tem smislu, po mojem mnenju, velik korak naprej v tem parlamentu obstaja večina, ki misli, da komisija in svet nimata pravice eh, izogibati se oziroma zanikati pravice, ki jih mi imamo. Eh, imamo vpliv na vsebino politik in strateške odločitve. Sicer, če se to ne bo spoštevalo, bodo ljudje prišli na ceste. Eh, demokracija v naših eh, parlamentu sedaj prehaja pod težkih pogajanj. Eh, potrebujemo maksimalno demokratično okol kontrolo. Hvala lepa, gospod Berman. Gospod Griffin. Mlada ženska v mojem volilnem okraju je danes, tako kot vsak delovni dan, vrnila se domov iz. Um, ko je odpeljala otroke v šolo peš, ker si ne more več privoščiti avtomobila. Danes je Jenny lačna, tako kot vsako jutro, lahko se odloči, ali bo sama zatrkovala ali njena dva otroka. Za vse enostavno ni dovolj hrane. Medtem pa mi tukaj razmišljamo o spremembah finančnih inštrumentov, ki naj bi eh, skupaj eh, znašali 1,1 milijard evrov, eh, predvsem za tretji svet. Zaradi teh majhnih sprememb pa v bistvu nacionalni države imajo vedno manj nadzora. Eh, kakšno dvoličnost eh, govoriti o pravicah žensk v Afriki, medtem ko na tisoče ženi ne more hraniti svojih otrok. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Kutaš. Hvala, gospa predsedujoča danes ne bi govorili o tem, če ne bi nekateri eh, zahtevali zagotovila za eh, kolonije, ki so jih popreje te države imele. To je sedaj postala politika proti skoreninjenju revščine, prit človekovim pravicam za dostojno delo in podobno. Te države v razvoju so postale strateški partnerji Evropske unije danes. In sodelovanje za Eh, eh, s temi državami je bistvenega pomena za doseganje sodelovanja. Potrebno je spodbujati naložbe in dialog med javnimi akteri in nevladnimi organizacijami vseh držav. Hvala. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Leichtfried za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. O, o našem neposrednem sosedstvu padajo diktatorji in to je dobro. Naši visoki predstavniki v Evropski uniji pa ne morajo podpreti tisti, ki se zauzemajo za demokracijo. Zato je dobro, da če ne moremo govoriti, vsaj ukrepamo. To pomoč pa moramo povezati z našimi vrednotami, za demokracijo, pravno državo in človekovimi pravicami. Bistveno je, da Evropska unija pomaga finančno, hkrati pa mora posredovati tudi svoje vrednote. In če je tako, potem je zame jasno, da je potrebno to pomoč na zadnje nadzirati tudi z demokratično izbranim parlamentom. Saj ne more biti tako, da uradniki nadzirajo delovanje Evropske unije. Ne, parlament mora kot demokratični parlament eh, biti vključen v eh, soodločanje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Leichtfried. Sedaj pa prehajamo k postopku CatchDI, pritegnitev pozornosti in najprej dobi besedo naslednja govornica. Gospa predsedujoča, parlament mora na enakopravni podlagi skupaj sa svetom eh, sodelovati eh, v načinu, eh, kako se izkoriščajo sredstva, ki so namenjena v okviru finančnega instrumenta. Potrebna je prožnost in tudi pospešiti vzpostavljanje teh mehanizmov oziroma zlasti izvajanje mehanizmov v ta namen in Evropska unija potrebuje praktični pristop k sodelovanju s deželami eh, partnericima. Zato moramo uveljavljati te inštrumente tudi v Iraku, v Turkmenistanu, odkudar lahko dobimo strateške eh, vere, naprimer eh, prek, prek Nabuka in podobno obstaja energetsko partnerstvo, in, ki se nanaša na eh, transport zemljskega plina in nafte, pa tudi izmenjavo oziroma prenos tehnologij in znanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ivo Weigel. Eh, velik del sredstev, ki nam jih dajejo finančni instrumenti, namenjeni pa so razvoju držav v razvoju, Eh, konča po nekih kanalih nazaj v rokah eh, podjetij monopolov pri nas doma. mislim da je bistveni del finančno političnega Eh, instrumentarija mora biti zagotovitev tega da se sredstva koristijo v skladu z razvojnimi načrti tistih ki jih hočemo podpreti. več govornikov je že opozorilo da pogosto financiramo eh, režime ki so vse prej kot demokratični. mislim da bi morali tudi pri financiranju eh, ko gre za razvoj tistih ki so najrevnejši voditi računa o tem da ne

Hvala, gospa eh, predsedujoča, poslanke in poslanci. Natančno sem poslušal številne prispevke v tej dvorani. Komisija upa, da bomo našli eh, rešitev za te pomembne finančne inštrumente, vendar moramo tudi eh, v celoti izvajati te inštrumente za finančno pomoč. Namreč naši zunani odnosi ne smejo biti talec spora med inštitucijami. Težko je ohranjati kredibilnost do zunanjega sveta na osnovi takega poslovanja. Ne moremo biti eh, dober pogajalec. Komisija je pripravljena najti ustrezno rešitev, ki bo zadovoljujoča za vse. Eh, obstoječi instrumenti, ki ostajajo v veljavi še tri leta do 2013, eh, mnogi večletni indikativni programi predstavljajo ustrezen način izvajanja eh, teh finančnih instrumentov v skladu z komitološkim instrumentom. Strateški načrti so tehnične narave in zaradi tega niso obvezujoči zakonski dokumenti v prihodnje bomo le še nekaj strateških uh, eh, sistem, dokumentov začeli izvajati in zaradi tega je treba uh, začeti z drugačno obravnavo finančnih instrumentov. Uh, zakonodajni postopek bi bil predolg in prišlo bo do uh, bistvenih um, zaostajanj v izvajanju. Uh, V vsakem primeru uh, smo pripravljeni na regulativni postopek s pregledom, vendar za nove finančne inštrumente je težko reči, kakšne vrste um, akti to bodo pod pogojem, da se eh, kriteriji v 290. členu pogodbe v celoti izpolnjujejo. Eh, seveda obstaja možnost za delegirane akte v novih instrumentih, vendar glede tega komisija še ni oblikovala svojega mnenja. Najlepši hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj še enkrat prejmajo besedo poročevalci in najprej gospod Gören za dve minuti. Euh, Zahvaljujem se tudi jaz vsem govornikom, eh, ki so govorili o teh instrumentih, zlasti pa eh, glede na moje poročilo danes dopolno. Gospod Elmar Brok je eh, dobro izrazil to, kar želimo doseči. Ne želimo, da nam preprečujejo, da se vrtimo v krogu in da tudi dosežemo, da se izvršujejo, eh, da se izvršuje tisto, kar smo eh, izglasovali v parlamentu, vendar pa ne tako, da na tem ne bi imeli nadzora. Tu gre za strateške akte in eh, ostale dokumente. Nekateri so bili tudi kritični ali pa celo skeptični glede politike pomo pomoči za razvoj in ki se sklicujejo tudi na davčne zavezance, eh, ko je govora o pomoči za razvoj. In tu gre za financiranje proračuna. Ta proračun naj služi eh, solidarnosti, torej proračun eh, zahvaljujoč eh, prispevkom davčnih zavezancov, ki potem omogoča tako pomoč. Vendar, če ne bi ravnali tako, potem bi pravzaprav ne spoštovali pravic posameznikov te parlamentarce prosim, da program, pogledajo program Združenih narodov na področju razvojne pomoči. In, eh, tisti, ki o veliko govorijo o zunani solidarnosti, tudi največ trošijo za notreno solidarnost doma. Tako da tukaj ni nasprotovanja ali kontradikcije med zunanjo in notranjo solidarnostjo. In tisti, ki bi želeli prepričati vse v tujini, da so ta sredstva namenjena zunani pomo pomoči, pravzaprav eh, naredili dobro, da bi še enkrat pregledali objavili statistične podatke poročila Združenih narodov na tem področju. Hvala. Hvala lepa, gospa Lohbiler, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V razpravi je zelo jasno postalo, zakaj želimo delegirane akte. Ne želimo mikro upravljanja, želimo pa na podlagi informacij in odgovorno ravnati z instrumenti. In če je to potrebno, moramo biti zmožni preprečiti napake. Parlament želi govoriti tudi na vzven, naprimer za organizacijami za človekove pravice. Če ne bomo dosegli dogovora med inštitucijami, potem določenih projektov ne bomo mogli izvajati. In v tem primeru se mi zdi, Nujno pomembno, da druge inštitucije parlament razumejo in da ga podprejo. Ne sme biti tako, da parlament ostane nerazumljen. Naj na, na hitro povem še nekaj o tem, da ste nekateri kritizirali, da se preveč izdaja uh, denarja za človekove pravice in za razvoj demokracije. Jaz pa bi rada povedala, da je res ravno nasprotno. Če si pogledamo ta instrument za spodbujanje demokracije in človekovih pravic, lahko že sedaj ugotovimo, ta instrument imamo od leta 2004, da smo za razmeroma malo denarja lahko marsikaj storili. Ne smemo podajati pavšalnih izjav. Potrebno si je pogledati, kaj so konkretni projekti dosegli. In v samo redkih primerjih projekt, s projekti nismo mogli nadaljevati. Temeljne vrednote Evropske unije so, da ljudje živijo svobodno in pravično. Potem, in če si to želimo širiti, potem moramo imeti tudi instrumente za podporo demokracije. S temi finančnimi instrumenti dobro podpiramo to politiko. Mislim, da ni res, da namenjamo temu preveč denarja. Ravno nasprotno je resnično. Temu bi morali nameniti še veliko več denarja. Hvala lepa, gospa Lohbiler. Gospa Gal. Najlepša hvala. Hvala kolegicam, kolegom ter komisarju za mnenja ter prispevke v tej razpravi. Zahvalila bi se za vso podporo eh, stališču, ki je bilo predstavljeno. Slišala sem, kaj je rekel gospod Vrok. Moramo razlikovati med eh, izvršno in zakonodajno vejo. Tega ne smemo med sabo mešati. Vsi govornik eh, je danes rekel, da moramo dati parlamentu možnost, da pove svoje v fazi načrtovanja kot tudi v strategiji. Le na ta način bomo zagotovili eh, primerno izvajanje ter eh, to, da se sredstva porabijo tam, kjer so najbolj potrebna. Če govorimo o rabi sredstev, bi dodala naslednje. Mislim, da eh, nihče med davkoplačevalci ne bi postavljal pod eh, vprašanje te finančne inštrumente za zaščito demokracije in človekovih pravic. Želimo le, da se izboljša učinkovitost tega inštrumenta, ampak inštrument sam kot tak je tisti, ki ga bo prav gotovo podprl vsak davkoplačevalec. Tako kot je komisar izpostavil, v parlamentu imamo nove eh, pristojnosti v skladu z Lizbonsko pogodbo in uh, komisija in svet uh, bi lahko pokazala svojo pripravljenost, da to spoštuje ter da se doseže dolgoročen uh, sporazum, ker žel, vsi želimo, da bi ti uh, uh, inštrumenti delovali, kot je treba. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Mičel. Izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Uh, kolikor vem, um, lahko sedaj govorim dlje, kot uh, ker na začetku nisem. Slišali smo kritiko britanskega kolega glede demokracije in človekovih pravic. Če bi te res obstajale v državah članicah, potem ne bi bilo eh, otrok, ki bi hodili v šolo brez zajtrka, ampak to velja ne le za Veliko Britanijo, ampak za vse druge države članice in njihova naloga je, da se zagotovi, da se to ne zgodi. Ampak bodimo si na jasnem človekove pravice in proračun. 22 tisoč otrok umre vsak dan in to nedaleč od tukaj, če se peljete z letalom. V, mi smo uspeli to znižati za 32 na 22 tisoč zaradi demokracije, človekovih pravic in uh, finančnih instrumentov, ki jih je uh, Unija popravila potrdila. Eh, seveda je obžalovanja vredno, da otroci gredo brez zajtrka v šolo v Evropski uniji, ampak to velja za povsod. Gre za implementacijo ali gre za delegirane akte? Predlagam, da uh, obdržimo mnenje po prvem, mnenju, po prvem branju parlamenta in uh, eh, z, čeprav eh, svet eh, ni sprejel naših amadmajev, vendar eh, tukaj gre za bistveno vprašanje medinstitucionalnega sodelovanja na področju zunanjega delovanja. Pri tem pa seveda je vloga parlamenta ne le pri DCA v praktičnem izvajanju zakonodaje. Obdržati moramo demokratične pristojnosti našega parlamenta, kot jih predvideva Lizbonska pogodba. Kot so zakonajalec moramo imeti možnost nadzor, eh, nadzora sprejemanja. Eh, izvajanja in porabe razvojne pomoči, koliko, kje in kako. Uh, amandmaji zagotavljajo, da se nekatere odločitve komisije spremljajo uporabijo kot eh, delegirani akti v skladu z 990. členom pogodbe o delovanju Evropske unije. Na ta način eh, lahko nasprotujemo osnutkom mm, odločitev, ki niso v skladu z zakonodajo in če se uporabijo predlogi parlamenta, eh, bo situacija drugačna. Ne govorimo o um, mikro upravljanju. Z amadmajo bomo eh, kot zakonodajalci imeli nadzor nad strateškimi odločitvami. Vsi predlagani amadmaji so že vključeni v stališče parlamenta po prvem branju, ki je bilo 21. oktobra lansko leto sprejeto z veliko večino. Vendar eh, vse amadmaje o demokratičnem pregledu in delegiranih aktih je komisija oziroma svet gladko zavrnila, ne da bi dala alternativne rešitve. Skoraj po enem letu po eh, prvi obravnavi v odboru Eh, medinstitucionalni eh, pogajanja niso pripeljala do nobenega napredka. Naj res samo rečem, da smo si zelo prizadevali za pogajanja z svetom in komisijo. Začela so se pa pogajanja šele februarja 2010. Imeli smo tri dialoge in več tehničnih sestankov glede spornega vprašanja delegiranih aktov. In glede tega si nismo prišli bližje. Šele konec lanskega leta so iz komisije pogajalci poslanci pripravili kompromisni predlog. Eh, parlament je takoj um, pripravil svoj protipredlog, vendar to se ni odrazilo v stališču sveta. Kljub eh, trdnemu stališču sveta, ki ga podpira tudi komisija, čeprav to ni ustavno, parlament insistira na svojem stališču, uh, Eh, strateški programi in eh, večletni programi so zadeva, ki eh, je stvar postopka delegiranih aktov. Kriteriji iz 290. člena so obvezni, če so izpolnjeni in tukaj ima parlament pravico veta. Tukaj ne gre za nobene posebne dogovore, gre za pravno obveznost imamo pod poro konference predsednikov, ki je že dvakrat odločila eh, zadnjič eh, še ta eh, mesec, da pri vseh pogajanjih moramo insistirati na uporabi postopka delegiranih aktov, ko gre za finančne alokacije in izvajanje zakonodaje. Pristojna odbora ravno tako sta uh, pri tem in sesterele, imajo vsi enak pristop. Vsi amadmaji iz prvega branja je, je vse je treba še enkrat uložiti in m, pri tem ne bomo um, pristali, da nas ne upoštevate kot zakonodajalce. To Eh, je zanimivo ne le za nas, ampak tudi za eh, prejemnike pomoči. Eh, veliko bolj lahko v parlamentu nadzorujemo porabo denarja tako, da se ta poteka res v skladu z pogodbo in z drugimi pravili. 22 tisoč otrok ni jim treba umreti vsak dan in mi zahtevamo pri tem svojo besedo. Hvala lepa, gospod Mičel. Imeli ste na voljo več časa kot sicer, kajti strnili ste vaš govor od začetka do zadnjega dela. Gospod Deva vam bo postavil vprašanje. Ima modri kartonček. Prosim, 30 sekund. Gospa predsedujoča, Eh, spoštovanega kolego in eh, prijatelja gospoda Mičela bi vprašal, če se strinja z menoj, da je leta 2005 eh, Evropski parlament opustil 14 področje, področji so odločanja v okviru finančnih instrumentov. Sedaj želimo nekaj tega dobiti nazaj, nismo le izgubili svoje možnosti, da nadzorujemo, kaj se dogaja, temveč tudi druge druge pristojnosti. Govornik je bil prekinjen. Hvala lepa. 30 sekund ste imeli za vprašanje, sedaj pa 30 sekund za odgovor, gospod Mičel. Trenem, strinjam se z gospodom Devo, da smo upustili nekatere pristojnosti. Bil sem tudi poročevalec, potrebovali smo dve in pol leti, da smo se dogovorili glede tega finančnega instrumenta, ker enostavno pri nekaterih zadevah nismo želeli popustiti. Na koncu je prišlo do institucionalnega sporazuma med parlamentom, komisijo in svetom in sicer, da bi odbor za eh, razvoj eh, imel napredek eh, pre, imel eh, pravico do nadzora. To je v duhu tega sporazuma in s tem bi morali nadaljevati. Eh, Hvala lepa. In eh, kot zadnji govornik v tej razpravi dobi besedo gospod Šolc. Ja. Gospa predsedajoča, ja, gospod komisar. A, eh, nujno moramo doseči strinjanje. Svet danes ni prisoten in to ni dobro, kajti iz tega ne moremo črpati upanja za dogovor v drugi obravnavi. Vprašati se moramo, zakaj se načela, ki je zapisan v pogodbi, ne prizna. In gospod Brok je že natančno povedal, ali gre tukaj čisto konkretno samo za to, da bomo imeli možnost, da sodelujemo v razpravi. O večletnem načrtovanju Evropske komisije za instrument ICI se ne uporablja prava uredba, ampak se uporablja strategija Global Europe in tam se tam gre za to, da je cilj gospodarski razvoj in pa interesi dobička. Instrument tukaj želi eh, preprečiti, da bi, imel, eh, da bi imela Evropa težave pri dostopu do tujih trgov, ampak tukaj sploh ne gre za to. ICI je program, sodoben eh, program, ki vključuje sodelovanje. Za nas države jugovzhodne Azije niso samo novi partnerji, ne, pri sodelovanju za osrednjo Azijo ne bi smerilo iti samo zato, da se osredotočamo na nafto. In pogled na Magreb kaže, da moramo tukaj razmišljati širše. Upam, da bo ta instrument služil k temu, da bo Evropska unija ukrepila stike s državami tretjega sveta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Šolc. Spoštovane kolegice in kolegi, skupna razprava je s tem zaključena. Danes ob pol dvanajstih bomo o tem glasovali.